Pozdravljam tudi vso prisotno javnost. Dober dan. Zasedanje se začenja. Danes je pred nami pomemben dan, kot dobro veste. Na dnevnem redu imamo predstavitev kolegija komisarjev se strani novo izvoljene predsednice komisije, ki ji bomo dali takoj besedo, gospe Ursuli von der Leyen za njen uvodni nagovor k tej razpravi. Izvolite, predsednica. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. 27. novembra, točno pred 30 leti, eh, je bila ura 12. Zvonovi so zazvoneli, sirene zatulile, delavci so odložili orodje, tovarne, rudniki in trgovine so se spraznile in ljudje so zaplesali po cestah. Ta zgodovinski dvo, dvo, zgodovinska dvourna stavka, ki je uh, sprožila žametno revolucijo, je privedla na ulice od Prage do Bratislave ljudi, ki so se združili v tem upanju in pogumu. Zame sta ti dve uri v osrčju tega, za kar gre pri Evropski uniji. Ne gre samo za eh, stranke, za politike, za pravila, za zakone, za trge in za valute. Evropska unija je predvsem to, kar jo sestavlja, ljudje in njihovo stremenje. Gre za ljudi, ki se združijo v skupnem boju za svobodo, za njihove vrednote in za boljšo prihodnost. Veliki Vaslav Havel, en od junakov leta 1989, je povedal naslednje in to je moje vodilo, ko gledam v prihodnost. Citeram, delaj za nekaj, ker je to dobro, ne zato, ker ima možnost za uspeh. Ta citat sem si izbrala zato, ker v prihodnih petih letih bo naša unija doživela zelo globoko preobrazbo, ki bo segla v vse dele naše družbe in gospodarstva. In to bomo naredili zato, ker je to treba narediti, ne zato, ker bo to lahko. Včasih pozabimo, da so naši največji uspehi vedno sledili našemu pogumu. Pogumni smo bili, ko smo iskali mir, kjer je bila bolečina. Pogumni smo bili, ko smo ustvarili skupni trg in skupno valuto. Pogumni smo bili, ko smo sprejeli v našo evropsko družino tiste države, ki so bile predolgo za železno zaveso ampak v zadnjih letih smo se morali osredotočiti na tu in zdaj. Upravljali smo s krizami po katastrofah, borili smo se za našo enotnost in solidarnost in iz vsega tega smo išli močnejši. V to sem prepričana in to v veliki meri tudi zaradi vodstva in prepričanja mojega predhodnika Žona Kloda Junkerja, ki je velik evropejec, ki je uh, popolnoma predan uh, Evropski uniji. Žon Klod, hvala lepa od nas vseh. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, pred štirimi meseci ste mi zaupali, ste mi dali vaše zaupanje. In od takrat sem se srečala z vsemi eh, političnimi skupinami, z vodji vlad in držav in skupaj smo se stavili izjemno evropsko ekipo. Vi, eh, poslanke in poslanci, ste zaslišali vsakega med nami. Obljubila sem vam, da vas bom poslušala in natančno to sem tudi storila. In to bom počela še naprej skupaj z Marošom Ševčovičem in vsemi ostali člani kolegija. Pogosto smo se strinjali in ja, včasih se tudi nismo strinjali, ampak to je demokracija. Danes tu v osrčju evropske demokracije prosim vašo podporo za nov zagon Evropi. Spoštovane poslanke in poslanci, ekipa, v kateri boste danes glasovali, prihaja iz različnih kultur, držav in uh, ima različno ozadje, različne politične barve. Imamo učitelje, kmete, župane, ministre, zdravnike, diplomate, inženirje in podjetnike. Med njimi so taki, ki so se rodili preden je bil zgrajen berlinski zid, in taki, ki so se rodili po njegovem pacu, taki, ki so živeli v uh, diktaturi in ki so pomagali mladim demokracijam, da so se te pridružile naši uniji. Ekipa ima skoraj toliko žensk kot moških, samo ena ženska nam manjka od popolnega ravnotežja med spoloma. To kaže, da smo zabeležili dejanski napredek, ampak da moramo še določene stvari postoriti. Kot prva ženska predsednica komisije bom zagotovila, da bo vsak član kolegija imel spolno uravnotežen kabinet in to bo prvič v zgodovini. In do konca mandata bomo imeli ravnoteže med spoloma na vseh ravneh uprave prvič v zgodovini in to bo spremenilo obraz komisije. Vsak član moje ekipe prinaša svojo zgodovino in perspektive. Vsak bo imel svoje politike in prednostne naloge, ampak skupaj bomo delovali kot ena ekipa, ki dela v skupnem evropskem interesu bomo ena ekipa, ki dela s parlamentom in z državami članicami skupaj, zato da se skupaj spopademo z največjimi izzivi naše generacije. Mi smo pripravljeni, ampak najpomembnejše je to, da je Evropa pripravljena. Moje sporočilo je preprosto. Zavihajmo rokave. Spoštovane poslanke in poslanci, eh, živimo v zelo negotovem svetu, eh, veliko sil govori samo eh, jezik konfrontacije in enostranskih ukrepov. Ampak to je tudi svet, kjer na milijone ljudi na cestah zahteva izkoreninjanje korupcije in demokratične spremembe. Ta svet potrebuje pravo vodstvo za to, da eh, bomo lahko odgovorna sila, da bomo lahko eh, sila za mir in pozitivno eh, spremembo. Moramo pokazati našim partnerjem v Združenih narodov, da se lahko na nas zanesejo da si bomo prizadevali za multilateralizem. Moramo pokazati našim prijateljem na Zahodnem Balkanu, da delimo isto celino, isto zgodovino, isto kulturo da delimo isto usodo, naša vrata ostajajo odprta. Prav tako pa delimo skupno usodo tudi z našimi transatlantskimi partnerji. Ja, prav gotovo nobenega dvoma ni, da ostajajo nekatera vprašanja odprta, ampak naše vezi eh, bodo to prenesle. Medtem ko eh, tu govorimo na tisoče študentov, raziskovalcev, podjetnikov, umetnikov, eh, še naprej sklepa na milijone prijateljstev, eh, stikov, projektov in vse te nitke bodo skupaj spletle vez, ki bo močnejša od katerega koli individualnega jabolka spora države od, od vzhoda do zahoda, od severa do juga potrebujejo Evropo. Potrebujejo Evropo kot pravega partnerja. In to je eh, to, kar mora Evropa doseči. To zahtevajo evropski državljani. In vesela sem, da imam v ekipi tako zelo izkušenega diplomata, kot je uh, Josef eh, Borel, ki bo delal skupaj z Juto Urpilajnen, Oliverem Varheljem in Janezem Lenarčičem. Skupaj bodo opravili izjemno pomembno delo. Uh, Eh, investirali bomo v zavezništva in koalicije, zato da bomo lahko eh, zagovarjali in širili naše vrednote. Prizadevali se bomo za zaščito evropskih interesov z odprtim eh, in pa poštenim trgovanjem. Okrepili bomo naše partnerje s sodelovanjem, zato ker močni partnerji bodo tudi Evropo naredili močno. Moja komisija uh, se ne bo bala uh, jezika zaupanja in to bomo naredili na naš način, na evropski način. To, geopolitična komisija, uh, je nekaj, kar Evropa nujno potrebuje. Spoštovane poslanke in poslanci, kjer Naj, svet najbolj potrebuje evropsko vodstvo je na področju zaščite našega podnebja. To je ključno vprašanje za Evropo in za svet. Kako naj to ne bo ključno vprašanje, če 85 ljudi, 80 odstotkov ljudi živi v izjemni revščini in to v 20 državah, ki so najbolj ranljive eh, v odnosu do podnebnih eh, sprememb? Kako naj to ne bo ključno vprašanje, če vidimo benetke pod vodo? Spričo portugalskih požarov, spričo. Uh, eh, suše v Litvi. To se je že prej dogajalo, ampak nikoli ne tako intenzivno. In ne smemo več izgubljati časa. Moramo se boriti proti podnebnim spremembam. Čim hitreje bo Evropa naredila prvi korak, večje prednosti bodo imeli naši državljani naši državljani, pa tudi naša eh, konkurenčnost eh, in naša blaginja. Evropski Green Deal je nujen za naše zdravje in za zdravje našega planeta in naših ljudi, pa tudi za naše gospodarstvo. In Franz Timmermans je prava oseba za to. In zelo sem vesela, da ga bodo uh, podprle uh, Kadri Simpson, Dina Valen in mnogi drugi. Evropski zeleni sporazum je naša nova strategija za rast. To nam bo pomagalo uh, ustvarjati nove delovne mesta in uh, omejiti emisije. Uh, Tu bo šlo za industrijsko strategijo, ki bo omogočila našim eh, podjetjem, velikim in majhnim, da bodo lahko inovativni, razvijali nove tehnologije in nove trge. Mi bomo tisti, ki bomo eh, določili globalni standard in to je naša konkurenčna prednost in to je najboljši način, da se zagotovi enake pogoje za vse. Ampak to vse mora najprej služiti evropskim ljudem. Ti želijo in pričakujejo od Evrope, da eh, bo eh, delovala na področju podnebja in okolja, ampak prav tako tudi potrebujejo eh, dostopno, čisto in varno energijo, potrebujejo veščine za to, da bodo pripravljeni na eh, zaposlitev eh, v prihodnosti. Eh, prav tako potrebujejo možnost mobilnosti, da pridejo do teh novih delovnih mest oziroma da lahko delajo od doma. In moramo zagotoviti, da se bo vse to naredilo na vzdržen način. Ta generacijska tranzicija v smeri neutralnosti je tranzicija, ki mora biti pravična in vključujoča ali pa se sploh ne bo zgodila. Zato bomo potrebovali masivne investicije v inovacijo, raziskave, infrastrukturo, eh, stanovanja in pa usposabljanje ljudi. Zato bomo zahtevali pos obširna eh, zasebne naložbe in javne naložbe na evropski in nacionalni ravni. In Evropa je tu vodilna. Eh, Evropa bo podprla ljudi, eh, ki, eh, ljudi in podjetja in to z eh, tranzicijskimi mehanizmi, z posebni sredstvi in instrumenti, s katerimi bomo pritegnili tako zasebno kot javne investicije. In pri tem nam bo pomagala Evropska investicijska banka. Zelo sem vesela, da eh, je njena vloga sedaj tudi, da okrepi svojo vlogo kot eh, Evropska podnebna banka. Eh, na ta način bomo še okrepili investicije v evropske tehnologije in rešitve ki jih svet potrebuje. Ampak še več je treba narediti. Mi predstavljamo samo 9 odstotkov globalnih izpustov in moramo svet tudi potegniti za sabo, od Kitajske do Kanade, Kalifornije, vsi delajo z nami z svojimi lastnimi eh, sistemi ETS. Eh, e in Phil Hogan bo zagotovil, da bodo tudi vsi prihodni trgovinski eh, sporazumi vključevali poglavje o vzdržnem razvoju. Imamo obveznost, da delujemo in možnost, da vodimo. Meine Damen und Herren. Spoštovane poslanke in poslanci. Digitalizacija nam omogoča stvari, ki so se še pred eno generacijo zdeli, zdele nemogoče. Med seboj lahko komuniciramo po celotnem svetu. Dostop imamo do informacij, do napredka, naprimer na področju medicine oziroma eh, okolja, mobilnosti, vključevanja. Brez digitalizacije prihodnosti ne bo. In Margarete Vestager je ta, ki nas bo popeljala na to pot. Poskrbeli bomo za avtomatizacijo dejavnosti, ki so težke za ljudi, naprimer eh, prenašanje težkih bremen ali pa ponovljajoče se dejavnosti, tako v tovarnah ali v pisarnah. Ampak to ni samo negativno, to pomeni, da bomo dobili več časa časa, ki ga lahko uporabimo, eh, oziroma koristimo na drugačen način, česar računalniki ne zmorejo za empatijo in ustvarjalnost. Naprimer, eh, robot lahko sicer postelja postelje in digitalizacija lahko pomaga pri administrativnih postopkih, ampak samo z enim ciljem mora to uh, potekati, da bomo osebju dali več časa, da lahko počne to, za kar je poklicano, da govori s pacijenti in da jim je na voljo. Digitalizacija nam bo omogočila uh, bolj učinkovito ravnanje z viri, ker bomo lahko vse tudi natančno izmerili, obdavčili od porabe vode, energije in vseh drugih dragocenih virov našega planeta. Ja, digitalizacija bo našo družbo, naše gospodarstvo, našo upravo spremenila, eh, temeljito spremenila. To se že dogaja. Izkoristiti moramo vse te velike možnosti, ampak paziti tudi na tveganja in zato moramo ustrezno uravnovesti stvari tam, kjer jih trg ne zmore. Zaščititi moramo tako našo evropsko blaginjo, kot tudi naše evropske vrednote. Iti moramo po naši lastni evropski poti, tudi v tej digitalni eri. In kako bomo to storili? Prvič, ključne tehnologije moramo zato obvladati in jih tudi eh, silastiti v Evropski uniji tem sodi naprimer kvantno računalništvo, umetna inteligenca, eh, tehnologija blockchain in pa kritične tehnologije povezane s čipi. Ampak, če nam, da nam bo to uspelo, moramo premustiti trenutne vrzeli in tam sodelovati, kjer smo lahko vedno močni. Združimo torej naše vere, naša sredstva, naš denar, naše zmogljivosti na področju raziskovanja in potem to znanje prelimo v prakso. To smo že storili pri superračunalniku. Evropa je trenutno na svetu ena od treh eh, regij, ki bo nabavila tega, ta najmočnejši računalnik na svetu. Ampak želim si, da bi v naslednji generaciji superračunalnike lahko eh, proizvajali tudi sami v Evropi. To mora biti naš cilj. Evropa hat alle wissenschaftler und industriellen kapaciteten. Evropa ima znanstvenike, ima industrijske kapacitete, da lahko to tudi stori. Lahko smo konkurenčni na tem področju in ne pustimo si, da nam drugi pravijo drugače. Tudi sami moramo biti ambiciozni, kajti če želimo biti inovativni, moramo biti ne samo pametni, ampak poskrbeti moramo tudi za raznolikost, poskrbeti moramo tudi za prostor za razmislek. Vse to v Evropi imamo, kajti ljudje želijo živeti tu. Tu želijo raziskovati, tu želijo oblikovati svojo prihodnost. Zato potrebujemo ustrezno infrastrukturo, ki temelji na skupnih standardih. Potrebujemo eh, omrežja, ki bodo omogočala gigabitne prenose, o, tehnologijo v oblakih, tudi v naslednjih generacijah. Ampak surovina, potrebna za digitalizacijo, so podatki. Vsakim klikom, ki ga storimo tu v Evropi, eh, hranimo algoritme, ki pa so ponovadi od drugot. In ti algoritmi vplivajo na naše obnašanje, naše ravnanje. To pa ni dobro. To stanje je slabo. In tako kot smo to storili pri, pri uredbi o GDPR, ko smo vzpostavili okvir za cel svet, kar je lahko storila samo Evropa, moramo enako storiti tudi na področju umetne inteligence. Kajti mi v Evropi dajemo človeka v središče, ne denar, ne česa drugega. In gre za to, da podatke uh, ustrezno uokvirimo. Ne zato, da jih naprimer uh, eh, upočasnimo ali pa preprečimo njihovo izmenjavo. Uh, Ne, za nas, za Evropo, ima varnost digitalne identitete najvišjo prioriteto. To je za nas najpomembneje. Hkrati pa seveda želimo poskrbeti tudi za inovacije. Danes 85 odstotkov vseh podatkov, ki niso osebne narave, torej 85 odstotkov ne porabimo niti enkrat. Te podatke se sicer zbira samodejno, ampak niti enkrat se 85% podatkov ne uporabi, kar je ogromno zapravljeno. Kajti v teh podatkih, kar vrvi od nekih informacij, od nekih spoznanj, ki jih moramo v Evropi izkoristiti. In zato moramo vzpostaviti okvir, da bodo lahko tako vlade, kot tudi podjetja podatke delila z drugimi in da bomo lahko vzpostavili varen nabor podatkov. In Thierry Breton je ena od najbolj kompetentnih oseb, ki lahko poskrbi za razvoj strategije na področju podatkov. Ja, in dan gibt es das Thema Cyber. No, potem pa vprašanje povezano s kibernetiko, kibernetska varnost, na primer. To je druga plat medalje digitalizacije. Tudi to je za nas ena od prioritet. Potrebujemo in želimo si, da bi vzpostavili najviše možne varnostne standarde, če želimo, da bodo evropska podjetja konkurenčna in tudi skupen pristop v Evropi. Zato moramo tudi vedeti, eh, kako si med seboj izmenjevati tudi podatke o nevarnostih. Need to know, not need to share. Vzpostaviti moramo skupno platformo in poskrbeti za bolj okrepljeno agencijo za kibernetsko varnost. Kajte, samo tako bomo lahko uh, povrnili Eh, zaupanje v kibernetsko gospodarstvo in postali odporni na vse vrste tvegan. To nam lahko uspe, če bomo delovali skupaj, če bomo naše delo utemeljili na naših evropskih vrednotah. In če nam to uspe, sem prepričana, da bo Evropa tudi v digitalni dobi igrala vodilno vlogo. Evropa to zmore. Spoštovane poslanke in poslanci, Evropa je lahko ponosna na številne stvari. Smo eh, globalna trgovinska vele sila, smo prvi eh, na seznamu izvoznikov, eh, tako blaga kot tudi storitev. Smo največja izvorna in ciljna destinacija tujih neposrednih naložb, kjerkoli na svetu. Naša industrija in naši sektori so vodilni Kajti, naprimer, na področju satelitov smo na prvem mestu, saj proizvajamo eno tretjino vseh satelitov. Naša podjetja, naprimer, eh, imajo v lasti 40 odstotkov vseh svetovnih eh, patentov na področju obnovljivih tehnologij. To moramo, ta potencial moramo izkoristiti za to, da združimo tako naš potencial na področju podnebnih sprememb oziroma boja proti tem spremembam, kot tudi digitalne tranzicije. To lahko pa storimo samo z naložbami. In zato poslanke poslanci moramo naložbe okrepiti, kajti že leta in leta v ta področje vlagamo manj denarja kot pa naši eh, konkurenti, kar je ogromna cokla v primerjavi z našimi neposrednimi konkurenti na, področ, eh, na poti do tranzicije. In zato prihodnega eh, večletnega finančnega okvira ne smemo gledati kot na neko računovodsko dejavnost, To ni zgolj golo računovodenje. Svet izpred sedmih let je popolnoma drugačen kot pa svet danes. In zato moramo tudi naš proračun posodobiti, radikalno posodobiti. In vem, da se bom lahko na tem področju zanesla na izkušnje in znanje Johannesa Hana in tudi Evropskega parlamenta. Ampak javni proračuni imajo omejen domet. Zato moramo poskrbeti, da bodo naložbe lahko prišle tja, kjer jih potrebujemo. To bomo storili z končanjem oblikovanja eh, Unije kapitalskih trgov. S tem bomo omogočili dostop do financ za majhna in srednja velika podjetja, za zagonska podjetja, da bodo lahko rasla, da bodo lahko inovativna in da bodo lahko tudi eh, sprejela tista tveganja, ki jih morajo. Enako velja za bančno unijo. Dopolniti jo moramo, zato da bomo lahko naše finančne sisteme okrepili in jih tudi eh, nekako pripravili na prihodnost. To nalogo sem zaupala Valdisu Dombrovskisu, ki je po mojem mnenju prava oseba za to pravo funkcijo. Valdis bo poskrbel, da bo gospodarstvo delalo za ljudi ustrezna delovna mesta, enake možnosti za vse, pošteni delovni pogoj in vključevanje. Seveda ve, da potrebujemo ustrezne javne finance, če želimo ustvarjati trajnostno rast in zato bo poskrbel tako za konkurenčnost, kot tudi trajnost. To, ta dva dejavnika sta med seboj neločljivo povezana. Kajti nikoli ne smemo pozabiti, da je konkurenčna trajnost vedno bila v srčiki našega tržnega Eh, socialnega tržnega gospodarstva. Samo drugače smo temu rekli včasih. Naprimer, eh, pomislite na vsa podjetja, ki so v družinski lasti v Evropski uniji. Ta podjetja niso eh, zrasla z investicijami nekih delničarjev. Tu ni šlo za, nek, za gola sredstva. To so bila podjetja, ki so bila oblikovana, ki so rasla skozi leta, skozi generacije ki so eh, ljudem dajala pošteno plačilo svoje delo. Ampak stvari so se danes res spremenile, kar pa ne pomeni, da moramo ravnati povsem drugače. Še vedno moramo eh, iskati pravo stvar, biti moramo konkurenčni in trajnosti. In zato moramo tudi poštevati eh, trajnostne cilje, eh, oziroma eh, cilje za trajnostni razvoj OZN. In Paolo Gentiloni bo zato nadzoroval izvajanje uspešnosti teh ciljev. Eh, On verjame v to in tudi jaz verjamem ven. E- Evropsko gospodarstvo si je opomoglo po eni od najhujših gospodarskih finančnih kriz po koncu druge svetovne vojne. Trg dela ostaja močan in brezposelnost še vedno pada. Ampak na obzorju se že zbirajo oblaki. In zato se mora Evropa pripraviti na to, kar prihaja. To, kar nas skrbi, mora biti naša, naš temelj, naš skupni trg in naša skupna valuta. Zato je skrajni čas, da dopolnimo, dokončamo našo gospodarsko in monetarno unijo, da ukrepimo makroekonomsko odpornost. Pakt za stabilnost in rast nam omogoča fleksibilnost, ki jo moramo izkoristiti in našim gospodarstvom dati čas in prostor za rast. Hkrati pa moramo podpreti države članice s ciljnimi in ciljanimi naložbami in pa strukturnimi reformami. Elisa Ferreira je po mojem mnenju najbolj ustrezna oseba za to delo. Spoštovane poslanke in poslanci, prejšnji mesec je 39 ljudi izgubilo življenje v tovornjaku. Potem, ko so bili pretihotapljeni skozi vse štiri države članice Evropske unije. To, da dobi mati v Vietnamu sporočilo od svoje hčere iz Evrope, da nima več možnosti dihati, je tragedija. Za teh 39 ljudi, za njihove matere, očete in prijatelje, zdaj rečem, da se vsi strinjamo, da se to nikoli več ne sme ponoviti. Ljudje pričakujejo, da bo Evropa našla skupne rešitve na področju skupnega izziva - migracij. To je vprašanje, kjer smo deljenih mnen, ampak tu moramo najti rešitve, ki bodo delovale za vse, če želimo stopiti korak naprej. In to je naloga, ki sem jo zaupala Margariti Suskinasu in pa Ilvi Johansson. Različne poglede imata na to, pa tudi različne izkušnje ter, eh, znanja. In zato bosta skupaj odlična ekipa. Spoštovane poslanke in poslanci, ena stvar zagotovo drži. Evropa bo vedno ščitila ali nudila zaščito tistim, ki potrebujejo mednarodno zaščito. V našem interesu je, da tisti, ki ostanejo v Evropi, eh, postanejo tudi del te družbe, da se integrirajo. Ampak zagotoviti moramo tudi, da tisti, ki nimajo pravice ostati v EU, eh, tudi odidejo nazaj domov prekiniti moramo s tem krutim poslovnim modelom tihotapcev ljudi, reformirati moramo naš azilni sistem, ampak pri tem nikoli pozabiti naših vrednot, kot sta solidarnost in odgovornost. Okrepiti moramo naše zunanje meje, kajti samo tako se bomo lahko vrnili na popolnoma delujoč šengenski režim. V naša partnerstva z državami izvora moramo enostavno ulagati več. Se bomo samo tako lahko izboljšali pogoje za življenje in tudi možnosti za življenje teh ljudi. Ampak to ne bo lahko. Vseeno pa se spomnimo besed Vaclava Havla. To je stvar, ki jo moramo storiti. To je prava stvar. Migracije ne bodo izginile. Spremljali nas bodo tudi v prihodnje. In zato menim, da Evropa, ki je tako ponosna na svoje vrednote in ki je tako ponosna na vladavino prava, enostavno mora pripraviti odgovor, ki bo tako human, kot tudi učinkovit. To enostavno moramo storiti. Margaritis Hinas in Ilva Johansson, torej ista ekipa, bo zato pristojna tudi za krepitev naše notranje varnosti. Zagotovila bosta, da bo sodelovanje na področju uh, kazenskega pregona ustrezno uh, opremljeno za nove izzive in da boste poskrbela, da bo tudi Europol, naše najboljše orodje za boj proti kriminalu oziroma kaznim dejanjem, tudi uh, to lahko počel. Spoštovane poslanke in poslanci, ko sem bila še dekle, ko sem živela v Bruslu, je moja mlajša sestra umrla za rakom pri svojih 11 letih. In spomnim se te gole nemoči mojih staršev, ampak tudi nemoči eh, zdravstvenega osebja, ki je skrbelo za mojo sestro. Vsak med nami ima podobno zgodbo ali pa pozna nekoga, ki je to preživel. Število eh, obolelih za rakov se veča, ampak postopki diagnoze in pa eh, zdravljenja se izboljšujejo. Evropa bo in mora postati vodilna na področju boja proti raku. V začetku prihodnega leta bo Stela Kirjakides eh, predstavila ambiciozen načrt za boj proti raku. Prava oseba je zato, da lahko poskrbi, da bo evropski načrt za eh, zmago nad rakom enostavno uspešno zmanjšal trpljenje zaradi te bolezni. Spoštovane poslanke in poslanci, Evropa enostavno mora skrbeti za stvari, za katere skrbijo tudi ljudje, za katere je mar ljudem. Ljudem je mar za prihodnost naših otrok in naše družbe. Kultura in izobraževanje sta eh, dejavnika, ki eh, nas povezujeta z našo zgodovino in tudi z našo prihodnostjo. To je nekaj, kar nas dela unikatne, naša duša, naša kultura, naša raznolikost, naše, naša dediščina. In pripričana sem, da je vse to v varnih rokah Marije Gabriel. In zato sem tudi eh, vesela, da lahko eh, povem, da bo njen portfolio, njen resor preimenovan v inovacije, eh, raziskovanje, kultura, izobraževanje in mladi. Ljudje me mar tudi za poštenost, za enakost v vseh pogledih. In zato sem se odločila za Nikolasa Šmita, ki bo pristojen za izvajanje Evropskega stebra za socialne pravice in tudi za boj proti revščini eh, od otroštva naprej. Vzpostavil bo okvir, s katerim želimo zagotoviti, da bo vsak zaposleni v Evropski uniji prejel vsaj pošteno minimalno plačo. Helena Dali pa bo zagovornica in uh, ustrezna oseba, ki bo poskrbela za razbitje tega steklenega stropa, teh ovir, ki onemogočajo ljudi, da bi napredovali tam, kjer lahko in morajo napredovati zaradi tega, kar so, v kar verjamejo in v kar, kar ljubijo ljudje imajo tudi za njihove pravice, za vrednote in za njihove soboščine. In zato uh, eh, vladavine prava nikoli ne smemo ogroziti. ogroziti to je naša osnova, naš temelj. Zato moramo zagotoviti, da se bo to spoštovalo v vseh državah članicah na enak način. Zagovarjati moramo dialog, preventivo in vedno biti tudi pripravljeni na vse možne ukrepe. Potrebujemo uh, izkušnje in uh, vključenost v to. Vera Jurova in Didje Reinders sta pravi osebi za to delo. Ljudem je tudi mar za zrak, ki ga dihajo, za vodo, ki jo pijejo, za hrano, ki jo jejo in za naravo, ki jim je tako ljuba. In vsi smo lahko veseli, da bo Virginius Sinkevičius pristojen za evropski boj za ohranitev biotske pestrosti in oceane. In da bo s tem zagot skušal zagotoviti, da bodo tudi obaljne in ribolovne skupnosti lahko še naprej živeli tako kot zdaj. Potem je tu še Janus Vojčehovski, ki bo zagotovil, da lahko naši kmetje prav tako živijo normalna življenja, kljub temu, da se morajo prilagoditi novim razmeram. Ta dvojna tranzicija, podnebna in digitalna, bo prinesla spremembe za vse. Ampak nikoli ne smemo dvomiti v naslednje kmetijstvo bo ostalo pomemben del tako naše kulture, kot tudi naše prihodnosti. Potrebujemo ustrezno strategijo, trajno strategijo od vile do vilice. Sem, oziroma, tu moramo omogočiti, da bodo mladi kmetje lahko živeli, da, bomo, eh, hran, da bo hrana, ki jo bomo uvažali eh, od drugot, ustrezna in da bo v skladu z našimi zelo visokimi evropskimi eh, okoljskimi standardi. Seveda pa je ljudem tudi mar, ko gre za njihovo prihodnost. Udeležba na letošnjih evropskih volitvah je bila najvišja v zadnjih 25 letih, ampak demokratična participacija se ne konča samimi volitvami. Mobilizirati želimo najboljšo energijo iz vseh držav Evropske unije, iz vseh institucij, iz vseh področji življenja, zato bomo organizirali konferenco o prihodnosti Evrope ki mora biti vključujoča za vse institucije, za vse državljane in zato mora Evropski parlament pri tem odigrati vodilno ulogo. Dubravka Šujica, izkušena evropska poslanka, bo zato v imenu komisije z vami tesno sodelovala, da bo to zgodba v uspehu. Spoštovane poslanke in poslanci, vsi vemo, da ena članica naše družine želi zapustiti našo unijo. No, kot kaže, je eh, večina v tem parlamentu zadovoljna s tem, da v prihodnje manjšina v tem parlamentu ne bo več najbolj glasna med vsemi. Nikoli nisem skrivala dejstva, da bom vedno zagovornica uh, ostajanja v Evropski uniji. Jaz sem remainer. Seveda bomo spoštovali odločitev britanskega ljudstva in tesno sodelovali, ko gre za iskanje rešitev za skupne izzive, še posebej na področju varnosti. Ampak ena stvar mora biti povsem jasna. Karkoli se bo v prihodnje že zgodilo, ves in prijateljstvo med našimi uh, ljudstvi, med našimi prebivalci sta nezlomljivi. Poslanke in poslanci, čez 30 let um, bodo drugi ocenjevali to, kar smo mi počeli, tako kot sem jaz to storila na začetku tega govora. Kaj bodo rekli? To bo odvisno od tega, kaj bomo naredili skupaj. Če bomo delo opravili dobro, bo Evropa leta 2050 prvi, prva celina na svetu, ki bo oglično neutralna. Prav tako bo tudi vodilna na področju digitalnih storitev in bo tudi gospodarstvo, ki bo z, temeljilo na ravnotežju med trgom in socialnimi zadevami. In prav tako bo tudi vodilna pri iskanju rešitev za uh, velike, uh, velika svetovna vprašanja. To bo težko, ampak to lahko naredimo. In iščimo navdih uh, v tem uh, duhu pred ki je vladal pred 30 leti in ki je vodil v padec berlinskega zidu. Če se spomnimo na Vaslava Havela, milijoni evropejcev se angažirajo zato, ker je to treba narediti imamo ljudi, ki eh, investirajo v njihove skupnosti, druge, ki dajajo svoj čas, ki eh, skrbijo za eh, starejše osebe, ki čistijo parke. Imamo ljudi, ki gredo na ulico, kajti, pa tudi tiste, ki spreminjajo svoj način življenja za to, da zavarujajo podnebje. To so ljudje, ki uh, Eh, želijo nekaj spremeniti. In tudi mi, parlament, svet in komisija, moramo nekaj narediti, da se stvari spremenijo. In v tem duhu sem danes tu, v tem duhu sem sestavila ekipo in v tem duhu vas prosim, da mi date vaše zaupanje. Začnimo z delom, zato da lahko čez 30 let rečemo, živela Evropa.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 Hvala. Hvala predsednici von der Leyen. Tudi jaz pozdravljam predstavnike sveta in vse prisotne komisarje. Sedaj bomo začeli z razpravo. Prisluhnili bomo predsednikom političnih skupin. Najprej Manfred Weber, izvolite. Clear priorities, well balanced, forward looking. That was a speech we hear today from Ursula von der Leyen, I think. No. Ursula von der Leyen je ponazori, po, predstavila glavne prednostne naloge. Države članice Eh, so predstavili kandidate, ki so za komisarje, ki so bili pripravljeni za to delo, vsi pač ne enako, ampak sedaj imamo pred seboj skupino komisarjev, eh, ki bo začela s svojim delom. ELS je vedno zagovarjal pregledne in eh, jasno vodene postopke. Vemo, da so bili zadnji meseci za vas izziv, ampak zaključili so se uspešno. In danes nam lahko predstavite nov kolegi komisije, novo ekipo. Danes mi upam, da boste prijeli polno podporo tega parlamenta in tako bomo dobili novo komisijo, ki bo povsem zakonito ustoličena. Um, eden od vaših dosežkov je dosti boljša uravnoteženost po spolih, kot smo jo videli v kakršnikoli sestavi komisije doslej. Uh, in s strani ELS eh, lahko tudi jaz povem, da smo ta cilj dosegli. Imamo namreč 50 odstotno uravnoteženost med spoloma. In eh, mi kot ELS smo tudi postavili na mesto predsednice komisije prvo žensko. Tako da smo zelo veliko prispevali k uresničitvi te uravnoteženosti med spoloma. Poleg tega imamo tukaj zelo eh, dobro sestavo komisije, Marija Gibrael, Filhovan, Valdis Dobrovski iz, um, in uh, še drugi, Margariti Skinas, uh, pa še dva nekdanja poslanca iz naše skupine, Adina Valjan in Dubravka Šujica, torej posla, uh, komisarji iz vrst ELS, pomenijo pri pomemben prispevek, ki sestavite nove komisije. Um, Spoštovani kolegi, eh, naša stranka je na zadnjih evropskih volitvah prejela štirideset milijonov glasov. Tu v Evropskem parlamentu želimo zato sedaj dosegati tudi rezultate. Želimo uveljaviti ambiciozno podnebno politiko, inovacije, želimo upoštevati in voditi takšno politiko, ki ne bo uperjena proti kmetom in industriji. Podpiramo boj proti raku. Podpiramo prizadevanja za ustvarjanje petih milijonov novih delovnih mest in za nove naložbe. Dogovorili smo se za nove trgovinske sporazume. Želimo namreč ustvarjati mostove na področju trgovanja in dogovorili smo se tudi za neke vrste evropski FBI, tako da se bomo resno lotili mafije in organiziranega kriminala. Potem pa eh, države na meji Evrope. Turčija je močan evropski partner, vendar ne more postati članica um, Evropske unije. V obdobju do leta 2024 namreč eh, so vse to stvari, ki jih bomo upoštevali tudi v našem zunanjem delovanju, delovanju Frontexa. In zato začnimo takoj zdaj z delom v, pod okriljem nove komisije. V prihodnjih letih pa nas čaka še veliko pomembnega dela. Eh, naše družbe se deloma tudi sesuvajo. Eh, pojavljajo se razhajanja med ljudmi, med tistimi, ki čutijo eh, grožnjo zaradi globalizacije in tistimi, ki jim to prinaša koristi. Zato potrebujemo toliko več prizadevanj za krepitev identitete. Nacionalne identitete, ki izhaja iz naše zgodovine in naše kulture, ampak mi kot evropejci lahko tudi opišemo naš način življenja, naš evropski način življenja in tudi v najrevnejših evropskih državah sistem temelji na solidarnosti. V Združenih državah, kot veste, eh, je bil uveden Obamacare in poznate to zgodbo. Torej, eh, demokracija, vladavina prava, enake možnosti za moške in ženske, svoboda govora, svoboda veroizpovedi, svoboda tiska. Torej, vse to poznamo v Evropi, ampak vseeno si ne bi in poznamo, kakšna je situacija drugod, na primer na Kitajskem, in ne bi si želeli uvesti k nam kitajskega načina življenja, tako kot si ne bi želeli ameriškega načina življenja, torej evropski način življenja je tisti, ki si ga želimo, Želimo in všeč nam je biti Evropejci in na tem bomo delali tudi v prihodnjih petih letih. Eles je pripravljena sodelovati z vsemi demokratičnimi skupinami v tem parlamentu v prizadevanjih za boljšo Evropo. E, mi izhajamo iz tradicije De Gasperija, Helmuta Kohla in drugih, ki so si vedno prizadevali za enotno Evropo. Ljudje so nam izrazili zaupanje, sedaj pa začnimo kazati rezultate. Hvala, predsednik Weber. Sedaj pa predsednica Garcia Perez. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Gospa von der Leyen, julija ste prijeli Eh, naše zaupanje. Izrazili smo vam zaupanje, kljub temu, da niste bili naša kandidatka in to zato, ker ste v vaš program dela vključili določene prednostne naloge, ki so za nas bistvenega pomena. Eh, odločili ste se, da bo ekološka tranzicija bistven del vašega dela v prihodnjem sklicu. Mi si želimo začeti delati čim prej, ampak zato potrebujemo zagotovilo, da nas ne boste razočarali. Še pred začetkom zaslišanj smo se socialisti in demokrati um, sporazumeli, da so ti veliki cilji na področju podnebja, gospodarstva in socialnih zadev cilji, za katere so potrebne zelo konkretni ukrepi, ki lahko izboljšajo življenje naših državljanov. Zato smo danes tukaj, zato smo bili izvoljeni pa tudi zato, da zagotovimo um, in podpremo uh, kompetence vsakega posameznega kandidata za komisarja, je moja skupina med zaslišanji Eh, zelo resno pristopila k eh, obravnavi 26 kandidatov, zato ker je zelo pomembno, kako bodo v prihodnosti delovali. Ne moremo namreč razočarati naših mladih, ki vedo, da je prihodnost tega planeta v igri. Ne moremo razočarati žensk, ki eh, so sedaj videli, da nam je uspelo doseči najbolj uravnoteženo komisijo v zgodovini. Naša skupina si prizadeva močno za ta boj za enakost spolov in to se mora videti ne le v številkah, temveč tudi v politikah, ki se bodo uveljavljale. In uh, eno od teh politik je tudi konec z moškim nasiljem v evropski družbi. Ravno tako ne smemo razočarati toliko državljank in državljanov, ki eh, jih skrbi to, da se manjša število prebivalstva tam, kjer živijo, zato ker primankuje primernih priložnosti. Zato potrebujemo ambiciozen in pravičen način in dovolj sredstev, da bomo lahko zagotovili socialno pravično tranzicijo, pri kateri nihče ne bo ostal od zadaj. Eh, Pokazali smo že v zadnjih letih, da je v politiki možno najti rešitve, da enotnost predstavlja moč in da Evropa lahko odloča v tem svetu, ki je um, vse bolj uh, zanihan. Dobro vemo, da samo skupaj lahko obravnavamo te pomembne izzive, ki so pred nami. In zato potrebujemo močno komisijo, pogumno komisijo, ki bo lahko zagotovila novo dinamiko, ki bo presegla nekdanje politike. Izziv, ki je pred nami, so nove oblike politike v tej vse bolj kompleksni realnosti. Potrebujemo novejša, prenovljena načela za naš socialni model, za zagotovitev skladnosti v naših politikah in za dosego ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030. Um, ehm, dosegli smo že, da ste sprejeli, da bo vsak komisar posebej in celoten kolegi odgovoren za vključitev teh tem v evropski semester. To je bistvenega pomena. Zelo zadovoljni smo, da bo novi zeleni dogovor ena od prednostnih nalog bodoče Evropske komisije. In dobro vemo, da bo Franz Timmermans opravil izjemno delo na tem področju. Podnebne zadeve ki so urgentne, ne morejo čakati. In za nas socialiste bo ta agenda ne le zelena, bo zelena navzven in rdeča navznoter. Evropska unija mora ponovno najti svojo socialno dušo in postaviti ljudi ter boj proti neenakostim v osrčje svoje politike. In zato potrebujemo zelo konkretne politike. V prejšnjem sklicu smo postavili temelje za evropski socialni stebr, ki ga moramo sedaj razviti. Socialisti in demokrati imamo celo vrsto predlogov, ki lahko prispevajo k krepitvi evropskega socialnega stebra, pa tudi k krepitvi finančne in davčne strukture v Evropski uniji in, in lahko lahko ste prepričani, da bomo v prihodnjih petih letih na tem ustrajali. Eh, spoštovanje človekovega dostojanstva, pravičnosti eh, in enakosti se mora odsevati tudi v zunanji politiki in mislim, da boljših rok, ki bi se bodo s tem ukvarjali, ne bi mogli najti. Jozef Borel bo zagotovo uveljavljal naše interese in naše vrednote. Eh, mir, predpisi, zakonitost v svetu, v katerem, ki je vse bolj razburkan. Um, trgovska politika mora tudi to upoštevati. Usklajenost moramo dokazati na vseh področjih, sicer bomo izgubili svojo kredibilnost. To se mora odsevati tudi v prihodnjem proračunu. Ne moremo storiti več z manj sredstvi, zato je jasno, da bomo potrebovali več sredstev in e, zelo zahtevni bomo pri določanju prihodnjega večletnega finančnega okvira. Želimo torej izboljšati in okrepiti ta sistem eh, vodilnih kandidatov ter razpravljati o e, na, nadnacionalnih listah, kar bo tema prihodnje konference o prihodnosti Evrope. Evropska unija se gradi iz dneva v dan in ravno to je navdušujoče. Že um, očetje Evropske Eh, unije, so postavili temelje, sedaj pa se stvari razvijajo in vsak eksperiment mora doživeti določeno število preizkusov in to je potrebno zato, da zagotovimo eh, enotno in enakopravno Evropo. Eh, na ta način lahko zagotovimo, da bodo naši državljani zaupali v naše institucije in socialisti in demokrati to vedo. Želimo delovati na višini in na ravni teh pričakovanj. Eh, zato nameravamo ta kolegi komisarjev podpreti z enotnim glasom, pričakujemo pa, da boste odgovorno opravljali svoje delo. Hvala. Grazie, presidente Čološ. Ale... Hvala lepa, sedaj pa predsednik Čološ. Izvolite. Eh, gospa novo izvoljena predsednica, dragi kolegi, Ta komisija je nastala skozi zelo strok postopek, ehm, zaradi katerega je sedaj še močnejša. Sedaj pa bo morala uresničiti svoje zaveze, ki jih je Ursula von der Leyen tu predstavila. Zato prosim komisijo, naj nam dokaže troje. Svojo vizijo, svojo strast in svoje ambicije. To je edini način, na katerega se lahko Evropa pripravi, da se bo soočala z izzivi današnjega sveta in da bo navdušila svoje državljane. Da, navdušila, saj potrebujemo navdušenje v prihodnjem petletnem obdobju. Gospa von der Leyen je govorila o geopolitični strukturi, v redu, ampak potrebujemo tudi globoke spremembe in kot skupina smo si tukaj zastavili določene prednostne naloge. Prvič, želimo, da Evropa postaje prva brezoglična družba do leta 2050 ampak eh, ta izziv bo možno doseči, če se bodo vsi za to zauzeli, tako eh, industrija kot kmetje in raziskovalci. Eh, Eh, to tranzicijo lahko dosežemo z Just Transition Fundom in prizadevanji za podnebje. Drugič, digitalno področje. Digitalizacija že spreminja našo družbo. Ponuja ogromno priložnosti našim državljanom in našemu gospodarstvu, hkrati pa predstavlja tudi tveganja. Ob tem razvoju moramo ustvariti vodilna podjetja in hkrati omogočiti malim in srednjim podjetjem dostop do financiranja. Zato potrebujemo zakonodajni okvir tudi za umetno inteligenco in potrebujemo tudi pravo evropsko strategijo za obravnavo podatkov in pripričan sem, da bosta Margaret Vestager in Thierry Breton na višini teh pričakovanj. Tretjič, ali bo Evropa čez pet let še vedno na enaki ravni kot Kitajska in eh, Združene države? Ali se bo njen glas še slišal v Afriki? Dokazati moramo, da smo sposobni upravljati s migracijami in azilno politiko. In eh, dokazati moramo, da lahko ustvarimo trgovinsko politiko ob spoštovanju vseh eh, drugih načel eh, ki zadevajo partnerstvo Evrope z drugimi deli sveta. In pri vsem tem moramo tudi povezati naše državljane z Evropo. Želimo si takšno evropsko demokracijo, ki se ne bo izražala samo ob volitvah vsakih pet let, ampak v kateri se bo vsak dejavno udeležen. Moja skupina bo pri tem gotovo uh, vodilna. Mi moramo premostiti ovire, ki onemogočajo Evropo.